Izvolite, usedite se. Odpiram posedenje. Oglašam znovinje sesije parlamenta. Odpiram zasedanje. Nadaljujemo z. Zasedanjem, ki je bilo prekinjeno 18. decembra leta 2008, za veliko žalostjo vas moram informirati, da je Pilar Juarez Boal, nadomestnica naše misije na eh, Haitiju, še vedno pogrešana. Iščejo jo in pred, na, pred kratkim je bila tukaj z nami v Evropskem parlamentu danes pa grejo naše misli v podporo eh, prebivalcem Haitija, ki so doživeli hudo nesrečo. Eh, ZDA in še zlasti Evropska unija bo poslala veliko finančno pomoč in tudi 150 policistov na Haiti. Ravno tako bodo reševalne ekipe poslale posamezne države članice. To je najhujša naravna nesreča v zgodovini eh, Haitija in ena najhujših v zgodovini človeštva. Ocenjuje se, da pri mnogi evropski državljani so eh, bili. Eh, so izgubili življenje in mnoge pogrešajo zaradi te nesreče in zaradi tega prosim za minuto molka.